Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 Zapisnik seje 16. julija je bil razdeljen. Ta dokument imate pred sabo. Ima kdo kakšen komentar? Ne vidim, da bi kdo prosil za besedo, zato je ta zapisnik sprejet. Evropska ljudska stranka me je obvestila, oziroma se opravičuje predsednik. Belgijske oblasti so me obvestile, da je Jean-Claude Marko bil imenovan na mesto, ki je neskladno po členu